Eh, iz eh, drugih mest. Hvala tudi, da ste si vzeli čas in prišli sem. In eh, kar zadeva konference glede imenovanja in zasedbe odborov, naj povem, da je skrajni rok za vložitev dopolnil predlogu sprememb danes. Po godini 12. Ob desetih. Zato, da je potem vse pripravljeno za glasovanje za glasovanje po 12. uri. Prva točka dnevnega reda danes sta izjavi sveta in